Good. Thank you very much. Otwieram posiedzenie. Odpiram današnjo sejo. Najprej par uvodnih pripomb. Pred petimi dnevi smo prejeli žalostno novico o smrti Žila Žakjeja, francoskega novinarja, ki je umrl v sirskem mestu Homs. Lani je več kot 100 novinarjev izgubilo življenje pri opravljanju dela. Evropski parlament se je vedno zauzemal za svobodo govora. Še naprej bomo to počeli, še naprej bomo branili vse tiste, ki delajo na tem, da bi razkrili resnico. Vsaj šest oseb je umrlo, več desetih tudi pogrešajo po nesreči, ki se je zgodila ob italijanski obali, ko je tonila ladja. Rad bi se seveda poklonil vsem žrtvam in izrazil sožalje vsem družinskim članom. Upam, da se bomo iz te tragične nesreče tudi kaj naučili. prejeli smo tudi novico o smrti gospoda Manuela Frage Ribarne. Včeraj sta Španija in Evropa izgubili velikega državnika, enega od ključnih arhitektov demokratične Španije, bil ustanovitelj Partida Popular, člani te stranke so tudi danes z nami v dvorani. Manuel Fraga Iribarne je bil v 80-ih letih član Evropskega parlamenta. Preko gospe Carmen Fraga Esteves, hčerke umrlega, bi rad izrazil sožalje preostalim družinskim članom. Še zadnja novica. 18. decembra je umrl Václav Havel. Bil je predsednik najprej Češko-Slovaške, potem pa dva mandata še Češke republike. Evropa, Čehi in Slovaki so izgubili človeka, ki je bil pravzaprav simbol žametne revolucije in združitve Evrope Bil je pogumen, drzen državnik, ki je novembra 2009 tudi naslovil člane Evropskega parlamenta. Takrat smo mu vsi stoji ploskali, danes pa se lahko samo poklonimo njegovemu spominu. Kolegice in kolegi, na pogrebu predsednika Havla v Pragi sem prisostoval tudi sam. Moram reči, da je bila pogrebna slovesnost izjemna. Tako Evropa kot preostali svet sta izrazila visoko spoštovanje do Vaclava Havla, velikega evropejca in velikega češkega državnika. Sedaj pa vas prosim, da ostanete minuta mavka v poklon na spomin obeh umrlih državnikov.